Uh, pozabil sem se včeraj podpisati, pa sem želel samo prositi, da me unesete v zapisnik, da sem bil prisoten. Mislim, da sem se sicer na sestanku skupine upisal, potem pa na plenarnem zasedanju sem to pozabil. Prosim toliko, da to zabeležite, da ne bo kdo menil, da lenarim. Hvala lepa, gospod Šluter. Bomo storili. Gospa de Kejzer, besedo ste želeli, izvolite. Poskušam se pribiti do mikrofona. Hvala, gospa predsednica. Prosila bi vas, ker te delni, na delnem zasedanju nimamo nujnih zadev, bi prosila, da ukrepate tako, da bo predsednik Evropskega parlamenta nujno pozval indijske oblasti naj preprečijo usmrtitev gospoda Balvan Singa, ki bo morda osmrčen 31. marca. Gre za izjemno nujno zadevo. Borimo se proti smrtni kazni in v tem primeru eh, moramo tukaj zelo nujno podpreti eh, to zadevo. Tako da prosim gospoda Šulca naj ukrepa in se obrne na indijske oblasti, naj preprečijo to usmrtitev. Hvala, gospode Kajzer, bomo to posredovali gospodu predsedniku, da hitro ukrepa. Gospod Kutaš, vi ste prosili tudi za besedo? Gospod Carkas, se opravičujem. Gospod Carkas? Prosim, da je zapisano v zapisnik, eh, da so napisana imena 23 poslancev, španskih poslancev eh, socialistične skupine, eh, ker bomo tukaj glasovali po parlamentarnih dolžnosti, v Španiji pa zdaj poteka splošna stavka. Moramo povedati, da smo z njimi solidarni, da delamo tukaj zaradi parlamentarnih dolžnosti, ampak eh, želimo se jim pridružiti. Zahtevajo uh, socialni dialog in uh, zahtevajo tudi, da se izpolnjuje listina človekovih pravic. Hvala. Berman, Monsieur... Hvala, gospod Serkas. Tudi gospod Berman je prosil za besedo. Uh, Dober dan, gospod predsednica. Hotev sem izkoristiti priložnost tega zasedanja in vas prositi, da obsodite vojaški upor na Maliju in da pozovete k temu, da se v tej državi znova vzpostavi ustavni red. Pozdraviti pa je treba tudi demokratične volitve v Senegalu in pozdravljamo izvolitev novega predsednika Makisava. Hvala. Hvala hvala. Zdaj bomo prešli na glasovanje. Glasovali bomo o poročilu Moreira, o mednarodnem študijskem odboru za gumo. Glasujemo za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Prehajamo na glasovanje.